onorevoli deputati spoštovani poslanci ob odprtju tega novega zasedanja se moramo ponovno spomniti nedolžnih žrtev ubijalskega mednarodnega terorizma. V imenu nas vseh obsojam in sicer odločno obsojam vse te nečloviške napade in izražam našo podporo in pa našo solidarnost družinam žrtev iz Barcelone, Kambrica in pa iz finskega mesta Turku. Prišlo je tudi do drugih terorističnih napadov izven meja Evropske unije. Izražamo tudi podporo tistim državam izven Evropske unije, ki so bile tarče takih napadov. V uh, obdobju pred 16 leti je bilo veliko terorističnih napadov in danes eh, obhajamo to žalostno obletnico, zato moramo ostati enotni in trdni. Zaupati moramo v eh, boljšo prihodnost. Ponosni smo na naš način življenja, na naše svoboščine in ponosni smo na našo demokracijo, ki jo bomo vedno branili. Ne želimo spreminjati našega načina življenja ne želimo se ukloniti terorizmu. Ampak nažalost se moramo danes spomniti tudi drugih nedolžnih žrtev. Gre za žrtve tragičnih naravnih nesreč. In eh, sicer gre tukaj za regije Evropske unije, za Karibske otoke in pa tudi za ZDA. Prosim vas, da, za posveti, da se z minuto moka posvetimo vsem tem žrtvam. Hvala. hvala lepa gospod predsednik včeraj zvečer je v mestu livorno v nekaj urah padlo toliko dežja kot v preteklih osmih mesecih na žalost eh, je tokrat šest ljudi izgubilo življenje, med njimi ena cela družina, nekaj pa jih je še pogrešanih. Torej eh, sem eh, želel opozoriti tudi na eh, to nesrečo ob minuti molka, ko smo se posvetili žrtvam terorizma in pa žrtvam naravnih nesreč. Spomnimo se tudi žrtev iz Livorna, velika je tudi materialna škoda. Ta parlament se mora še naprej boriti proti eh, podnebnim spremembam, zagovarjati moramo okoljsko politiko, zato da bi bilo manj takšnih dogodkov, kot je bil včerajšnji dogodek v moji domovini. Takšnih dogodkov pa je veliko, po Evropi in povsod po svetu. Torej, povdarjam, boriti se moramo proti podnebnim spremembam. Hvala. Gospod Danti, pridružujem se vašim besedam. Eh, mislim, da se Evropski parlament eh, bori proti podnebnim spremembam in tudi celotna Evropska unija. Eh, naše mnenje glede tega je zelo jasno, ampak nedavni dogodki eh, od nas zahtevajo, da še ukrepimo naša prizadevanja. Gospod Pitela. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se z vašimi besedami. Govorili ste o žrtvah v uh, zadnjih urah in spomnili ste tudi na dramatičen teroristični napad na dvojčka pred 44 leti, 11. septembra, pa je v Santiago de Chile umrl velik demokratični voditelj in socialist Salvador Liende. Jaz sem bil takrat star 14 let. In to novico sem slišal na radiju. Te besede so mi ostale uklesane v spomin. Lahko me ubijete, ampak nikoli ne boste ubili mojih idealov in mojih vrednot. To so bile besede Salvadora Allenda. Vsi skupaj se lahko borimo proti vsakemu napadu na demokracijo, na svobodo in na človeško dostojanstvo. Zato Eh, ščitimo Evropsko unijo in zato ljubimo in podpiramo močnejšo Evropo in močnejšo evropsko integracijo. Gospod Prust. Oui, <clears throat> merci, président, pour euh, cette... Hvala lepa, gospod predsednik, za to minuto molka za vse žrtve orkana Irma uh, v uh, karibskih uh, otokih. Prosim, da pri tem uh, opogumimo uh, tudi vse uh, reševalne službe. Upam, da bodo reševalne akcije hitro potekale in da ne bo uh, žrtev še več. Rad bi pozval tudi k podpori Evropske komisije. Zahvaljujem se komisarju Stiljanidisu za to, da poskrbi za takojšno mobiliza mobilizacijo Evropskega solidarnostnega sklada in za napotitev eh, nujne pomoči na ta območja. Ta velika kriza kaže, kako zelo pomembna je koordinacija na eh, evropski ravni kajti pojavljajo se nova tveganja in zaradi tega potrebujemo tudi novo strategijo za odziv na krize, s katerimi se srečujejo naši državljani. Pri tem eh, moramo okrepiti našo strokovno znanje in pa kapacitete, ki jih imamo v Evropski uniji. Hvala lepa. Poslanec Prust, kot dobro veste, morajo države članice poslati zahtevo za sprostitev sredstev iz solidarnostnega sklada. In prepričan sem, da bo Francoska republika prosila Evropsko komisijo za pomoč. Mi eh, bomo na tej seji tudi eh, odločali o milijardi in 200 milijonih za eh, potres, ki je prizadel Italijo. Mislim, da se komisija na to vrstne dogodke vedno hitro odzove. Mislim, da tudi ob tej eh, priložnosti ne bo nič drugače. Mislim, da bo prišlo do hitrega odziva in uh, da bomo izrazili solidarnost z francoskimi državljani in tudi drugimi, ki so bili uh, žrtve uh, te uh, velike naravne nesreče. Tudi Evropski parlament bo upravil svojo nalogo in bo čim prej glasoval o vseh predlogih uh, ki jih bo posredovala Evropska komisija za sprostitev sredstev iz solidarnostnega sklada. Seveda pa je potrebna zahteva držav članic. Karim in potem Karve. Gospod predsednik, dve kratki točki. Prvič, prebral sem poročilo, Eh, ki so ga pripravili eh, državljani Evropske unije v Združenem kraljestvu. Pravi, da se sedaj srečujejo z različnimi oblikami diskriminacije. Eh, britanski minister se je pričel ukvarjati s tem. Prosim, da vaš urad zagotovi vso podporo britanski vladi, zato da bodo te zadeve takoj rešene, kajti to vrstne oblike diskriminacije so nedopustne. Eh, spominjam se še eh, oglasov eh, črncem vstop prepovedan in psom vstop prepovedan. V to obdobje se zagotovo ne moremo vrniti. In potem še k nagradi Saharova. Kako lahko podelimo nagrado Saharova nekomu, ki potem nasprotuje samemu duhu te nagrade, v uh, svojih nastopih. Kako uh, lahko odvzamemo nagrado takšnemu prejemniku? Hvala lepa. Težko je posredovati, eh, potem ko so bile odločitve že sprejete. Če bo eh, nekaj eden izmed prejemnikov Saharove nagrade deloval nasprotju z duhom te eh, nagrade, lahko to seveda eh, preverimo, ampak težko je eh, ex post delovati po že sprijeti odločitvi. Gospod Carver, hvala lepa. Gospod predsednik. Eh, gospod Prust je spregovoril o uh, tragediji na francoskih uh, Karibih, jaz pa bi rad spomnil tudi na britanska območja, uh, ki, čezmarska območja, ki jih je ravno tako uh, prizadel uh, orkan uh, Irma. Poleg tega pa je tudi veliko drugih neodvisnih držav. Pomagati moramo torej vsem karibskim državam, ne glede na to, ali so. Eh, to francoske, britanske eh, države ali oziroma Brit, fr, francoska, britanska ozemlja ali pa neodvisna ozemlja. Potrebno je pomagati ljudem. Hvala lepa. Jaz ne razlikujem med eh, posameznimi območji in z minuto molka smo se posvetili vsem žrtvam v Evropi in izven Evrope. Torej, vsem žrtvam podnebnih sprememb, pa tudi žrtvam terorističnih napadov. Seveda ne razlikujem med žrtvami in žrtvami, kar pa zadeva sklad, solidarnostni sklad, eh, morajo odločitve sprejeti države članice. Gospa Jimenez Beferil. Grazie mille, predsednik. Najlepša hvala in hvala lepa, gospod predsednik. Vem, da ste se spomnili vseh žrtev in pravilno ste dejali, da ne moremo razlikovati med posameznimi žrtvami, vendar pa moramo spomniti tudi na žrtve potresa v Mehiki. Več kot sto žrtev je. E, to so e, naši prijatelji, partnerji in zaradi tega se moramo spomniti tudi na nje. Podpreti je potrebno Mehiko in njeno vlado. Kot predsednica eh, delegacije eh, za odnose z Mehiko je prav, da ste upozorili na to, da eh, smo seveda za to minuto molka počastili tudi žrtve potresa v Mehiki. Dobro, če nihče več ne želi besede, pa nadaljujemo z zasedanjem, eh, ki smo ga eh, prekinili julija. Prijeli ste eh, zapisnike z 6. julija. Ali ima kdo kakšno pripombo? Ne, potem velja zapisnik za sprejet. Po odstopu gospoda Petra Maha in gospe Glenis Wilmont.